mnenje eh, Komisije Združenih narodov za človekove pravice. Gre za temo, o kateri ne govorimo zelo pogosto, ko gre za razpravo v povezavi s teroristi. Moram povedati, da je treba obsoditi tudi nečloveške razmere, v katerih živijo nekateri, zlasti v zaporih v Libiji in v Ruandi. Tam se situacija začenja tudi zaradi tega, ker je veliko primerov, da so nedolžni eh, v priporu. Isto velja za območje Zahodne Sahare. To je eh, situacija, ki ostaja nepojasnjena že celo vrsto mesecev in eh, let. In tudi položaj beguncev se je bistveno poslabšal zaradi podnebnih sprememb. Mislim, da je to nekaj, kar moramo zaustaviti, kajti ta situacija uh, je nekaj, česar ne moremo imeti kot eh, temelj našega sodelovanja. Gospod eh, Graf Lambsdorff. Hvala, gospod predsedajoči. Dve novi strukturi smo sedaj uh, vzpostavili. Svet za uh, človekove pravice in uh, komisijo za spravo peace oziroma za eh, graditev miru, peace building commission. Mislim, da eh, glede na zastarelost teh struktur je treba eh, zagotoviti reformo. Mnogi so omenili, da je situacija tudi v Združenih narodih neustrezna. Mislim, da tudi, ko bomo govorili o Goldstonovih priporočilih, bomo to povdarili. Nekateri so rekli, da je, eh, če bo kandidatura Irana uspela, to smrtni udarec eh, demokraciji in človekovim pravicam. In tudi naša služba za zunanje delovanje, mislim, da se mora resno soočiti s tem, zlasti, ko gre za predstavitev naših stališč eh, v zvezi s človekovimi pravicami v Združenih narodih. Hvala. Gospod van der Stöp je naslednji. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Svet za človekove pravice Združenih narodov je velika farsa. Ta svet je postal ujetnik eh, konference islamskih držav, katerih cilj je, da napadajo, neutemeljeno napadajo Izrael. Ta svet za človekove pravice ne deluje v smislu tistega, kar razumemo po človekovimi pravicami. In mislim, da je sramota, da resno govorimo o tem organu. Gospod predsedojoči, če se v tem parlamentu želimo res vzeti za človekove pravice, potem je treba uh, obsoditi resolucijo v svetu za človekove pravice. Države kot so Egipt, Pakistan in nekatere druge, so med največjimi kršitelji človekovih pravic in sedaj je postal eh, član tega sveta za človekove pravice še Iran. Mislim, da je to resnično nespremljivo. Zame je jasno, da je svet Združenih narodov za človekove pravice organ, ki ga ne moremo imati resno. Naš parlament se mora zato takoj eh, distancirati od tega eh, sveta. Hvala. Gospod Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj imamo specializirani organ za človekove pravice in kot tak je svet za človekove pravice materializacija upanja, da bolje zavarujemo temeljne pravice na svetovni ravni. Mehanizem za uh, univerzalno preverjanje spoštovanja teh pravic poleg tega prinaša tudi novosti na to področju in kot tak bi svet moral odgovoriti na pretirano politizacijo in za nekaznovanost na področju človekovih pravic. Da bi lahko ta svet izvrševal svoj mandat, je treba priznati, da je politizacija še vedno prisotna. Mehanizme univerzalnega periodičnega pregleda ne zadostuje, da bi eh, jamčil pravo eh, zaščito človekovih pravic, ker ta svet ne reagira dovolj hitro. To se je ne primo zgodilo v Gvineji, takrat, ko je bila tam kriza. To povzroča zelo hude posledice. tisti, ki človekovih pravic ne spoštujejo, so praktično nekaznovani. Zato je prišel trenutek, da hitro in odločno eh, delujemo, kadar pride do kršenja človekovih pravic. Da bi eh, Evropska unija lahko spodbujala ustrezne eh, odzivne mehanizme za krize, kot je naprimer mehanizem, ki je bil predviden za Afganistan, Jemen, Iran ali Irak. V interesu Evropskega parlamenta je, da ta novi svet za človekove pravice postane najbolj učinkovita organizacija, zato ker potrebujemo kredibilnega par eh, partnerja v tem dialogu. Hvala, sedaj minuto in pol, gospa Kretu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 obe strani sta povzročali trpljenje zlasti med civilisti in v takšni situaciji je težko razlikovati med eh, vojaki in civilisti kar zadeva Palestino, po drugi strani pa eh, je tudi Hamas eh, v glavnem prizadeval civiliste v Izraelu. Poznamo probleme obeh stranih in menim, da ne smemo kriviti samo ene strani v tem konfliktu. Dramatične humanitarne posledice tega konflikta predstavljajo zahtevo pod, eh, odzivo celega planeta. Moramo se predvsem boriti proti eh, vzrokom tega konflikta. Mednarodne strukture se morajo vključiti za spodbujanje dialoga za mir. Tu ima Evropska unija potrebne zmogljivosti in potrebno kredibilnost. Ravno tako moramo bolj odločno ukrepati. Hvala, sedaj pa gospod Kelem. Hvala, gospa komisarka, gospod minister. Ena od prednostnih nalog parlamenta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 Namreč, ko je ta svet OZN za človekove pravice postal zelo politiziran organ. Zaradi tega morajo naši predstavniki se zauzemati za vzpostavitev meril, kriterijev za to, da država lahko postane članica za svet za človekove pravice. Mislim, da komisija mora predvideti tukaj posebne postopke in mora se upreti nekaterim predlogom, da ne delujemo. Zaradi tega smo sprejeli resolucije o nekaterih državah in kritizirali samo nekatere zaradi njihovih politik v zvezi s človekovimi pravicami. Še dve prednostni nalogi parlamenta bi želel omeniti. Nasprotno s pričakovanji se situacija v zvezi s človekovimi pravicami ni zboljšala, ne, poslabšala se. Gospod Meninkjevič je danes do povdne eh, rekel nekaj, kar bi želel še enkrat povdariti. Evropska unija ima sedaj možnosti pritisniti na Lukašenkov režim, da se eh, stvari izboljšajo kot predpogoj za nadaljne sodelovanje z Evropsko unijo in pomoč Evropske unije. Drugič, želel bi da podpremo govor prejšnji teden 18 ruskih aktivistov, tudi gospoda Kovaljova, ki je dobil nagrado Saharov, ki eh, so zelo zaskrbljeni zaradi zatiranja informiranja v ruskem jeziku. In Eutelsat eh, je tukaj bil zlasti apostrofiran. Na ta način Eh, zagovorniki človekovih pravic kot kovaljev enostavno ne morejo opravljati svojega dela in gospod Putin istočasno trdi, da je eh, preko evropskih satelitov eh, objavljati in prenašati programe v ruskem jeziku izguba časa. Hvala, sedaj pa catch the eye postopek, gospa Bešesko, eno minuto. Želela bi govoriti o Gijadu Čalidu, izraelskem vojaku, ki je bil ograbljen julija 2006. Star je bil samo 19 let. Prejšnji teden sem bila članica uradne delegacije Evropskega parlamenta v Izraelu in takrat smo se srečali z eh, očetom tega vojaka kljub členu 13, 23 in 126 eh, Ženevske konvencije, ki govori o pravicah vojnih ujetnikih. Je Gilad, ki ima tudi francosko državljanstvo, v situaciji, ko ne more dobiti obiskov svoje družine in tudi eh, Rdečega križa. Nima pravice tudi vedeti točno, kje je. Želela bi podariti, da člen sedeminsedemdeset goldstonovega poročila ki kritizira izrael priporoča da bi gilad šalit lahko prejel obiske svoje družine in da bi eh, se zanj tudi uporabljale pravice iz ženevske konvencije gospod čogor eno minuto az eu az ensz emberi jogi tanácsának márciusi ülésén. Hvala, gospod predsedujoči. Na marčnem zasedanju sveta OZN za človekove pravice je bilo, bo treba jasno povedati, da so kršitve človekovih pravic v državah v razvoju eh, pojav, ki ga poznamo, vendar se te kršitve pojavljajo tudi v razvitih državah. Deklaracija eh, iz 18. decembra leta 1982 eh, skup, Generalne skupščine Združenih narodov se zauzema za zaščito človekovih pravic, pre, za zaščito pravic manjšin in tako naprej. Drugi odstavek jasno določa, da so narodne manjšine upravičene, da imajo pravico uporabljati svoj domači jezik tudi v javnem komuniciranju brez kakršnega koli krimin, krim, kriminalizacije. In to je stališče, ki ga še ne uveljavljajo nekatere države Evropske unije. Evropska unija bo verodostojna, če bo našla rešitev za ta problem in če bo sprejela ukrepe, tako da ne bomo več trpeli kršitev tako človekovih pravic nasploh, kot tudi manjšin. Gospod Nikolav. Hvala, gospod predsedajoči. V naslednjih dveh letih mislim, da moramo narediti velik napredek, ko gre za reformo Organizacije združenih narodov. Zlasti, ko gre za uh, svet OZN za človekove pravice. Čez dve leti bomo delo tega sveta ocenjevali. In uh, to bo odločilni trenutek. Nekateri morda ne menite, da je to pomembno vprašanje, vendar se mi zdi, da je to zelo pomemben organ v OZN. Evropska unija pa bi morala biti pomemben dejavnik, ko gre za varstvo človekovih pravic in zaradi tega moramo tudi nastopati z enim glasom v mednarodnih organih. Tudi sodelovanje z Združenimi državami moramo izboljšati, ko gre za kršitve človekovih pravic. Naš parlament mora delovati previdno, vendar odločno, ko gre za postopek preverjanja položaja človekovih pravic. Moramo pa seveda tudi bolj konkretno delovati. Gospa Delčeva, eno minuto. Gospod predsednik, gospa eh, Georgijeva, gospod López Garido, naj vas v tej rezoluciji opozorim na 13. točko, ki se nanaša na kandidaturo eh, Irana v svetu za človekove pravice Združenih narodov. Eh, univerzal, univerzalni instrument za preverjanje preverja stanje človekovih pravic v državi. Iranski režim je zagotovil, da se spoštujejo človekove pravice. Želela bi podariti vseeno nekaj dejstev v zvezi s tem. Tukaj nam je Marjam Rađavi povedala, kakšna je situacija, koliko žensk se muči in kako se muči nasprotnike režime. Ravno tako obžalujemo politične zapornike in eh, nespoštovanje človekovih pravic pri njih. Veliko eh, parlamentarcev je eh, pričalo o tem januarja. Danes ne moremo sprejeti, da bi Iran postal eh, član tega organa za človekove pravice in ne vem kako, kaj tem, s tem povemo drugim državam, ki dejansko spoštujejo človekove pravice. Kot je povedala gospa Maštol v svoji izjavo, kandidatura Irana v tem trenutku sploh ni zamisljiva. Hvala, gospod Svensson, minuto v tej resoluciji bi želel poudariti da sem zelo zadovoljen s tistimi točkami kjer kot evropska unija jasno podpiramo konkretne posamezne ukrepe v določenih državah. Tako imenovane specifične resolucije, ki se nanašajo na posamezne države, se mi zdi, da so sedaj postale bolj uh, redni pristop in to je nekaj, kar lahko pozdravim. Mislim, da je sodelovanje v organih eh, Združenih narodov edini način, da naredimo napredek na področju uh, varovanja človekovih pravic, vendar ni nujno, da, da skažemo s prstom na določene države. Čeprav moramo z imenom imenovati tiste režime, ki uh, kršijo, teptajo te pravice. Zaradi tega mora Evropska unija delovati tudi v Združenih narodih in njegovih organih, eh, ko gre za posamezne države. In edo, kiroš Bonž. Gospod Bons ni prisoten. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija bi morala najprej počistiti pred lastnim pragom, preden kaže s prstom na druge. Mnoge na države članice Evropske unije preganjajo nekatere in jim kršijo svobodo uh, mišljenja. Uh, politične pa, eh, stranke so prepovedane v Belgiji, In uh, tudi v Nemčiji zbirajo sedaj dokaze, da bi prepovedali eno od političnih strank. V Združenem kraljestvu je uh, sodišče na podlagi odloka, uh, ki ga je sprejelo zaradi zahteve naše vlade, tudi prepovedalo mojo stranko. Tako imenovane demokratične države in vlade morajo spoštovati svobodo govora, svobodo do sodelovanja, na, da, do svobodo do aktivne in pasivne eh, volilne pravice in druge pravice. Gospod eh, Lopes Garrido, sedaj v imenu sveta. Hvala, gospod predsedujoči. Hvaležen sem vam, poslankam in poslancem, za vaše besede. V tem primeru govorimo o vprašanju, ki je zelo pomembno. Nanaša se namreč na, kot sem rekel v uvodu, na ene, enega od temeljev Evropske unije, namreč na uh, zaščito človekovih pravic. In zato merimo, menimo kot svet, da je varovanje človekovih pravic in podpora svetu OZN za človekove pravice, nekaj, kar mora Evropska unija ohraniti. Vedno smo se zauzemali za sodelovanje v takšnih organih za človekove pravice. Naprimer tudi v prejšnji komisiji OZN za človekove pravice. Ta svet za človekove pravice pa je tudi organ, ki lahko, takrat, ko je to primerno in potrebno, v celotnem svetu opozarja na položaj človekovih pravic. Lahko je dejaven, lahko sprejema odločitve in resolucije, lahko daje izjave, ki imajo težo eh, zaradi tega, ker jih sprejema organ Združenih narodov. Predsedstvo sveta se sistematično udeležuje razprav v različnih eh, obdobjih delovanja sveta OZN za človekove pravice. Svet je v preteklosti in bo tudi v prihodnosti eh, zastopal Evropsko unijo. Na naslednjem zasedanju bo ponovno govoril eh, v imenu celotne Evropske unije. In to je seveda povsem združljivo z stališči in izjavami posameznih držav članic ter Evropske komisije. Evropska komisija je pač dodatni organ eh, Evropske unije. Dovolite, da s tem v zvezi poudarim, da se zauzemamo za nadaljne delovanje Sveta OZN za človekove pravice in mislim, da moramo izkoristiti vsako priložnost, ki se nam ponuja, da delo v tem svetu postane bolj učinkovito. Do sedaj je bilo včasih bolj, včasih pa manj učinkovito, pač odvisno od situacije. Seveda nismo vedno dosegli tistih ciljev, ki smo si jih zastavili, ampak obstajajo tudi pozitivni rezultati. Naprimer, položaj človekovih pravic v Somaliji in v celotnem tem delu Afrike v drugih delih sveta, nismo bili v pridelovanju sveta tako uspešni, vsekakor pa del, sodelujemo in mislim, da moramo pri delu sveta OZN za človekove pravice še naprej sodelovati. Poslanke in poslanci ste omenjali konkretne države. Seveda bo svet eh, v prihodnosti se tudi posvetil posameznim državam. Zaenkrat naj se dotaknem Irana torej gre za kandidaturo Irana, da postane eh, član sveta OZN za človekove pravice. Tri izjave visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropske unije smo letos že imeli v zvezi z Iranom. Gre zlasti za povdarjanje zaskrbljenosti glede posameznih primerov kršitev človekovih pravic, zlasti pa usmrtitev v Iranu, do katerih je prišlo v zadnjem času. To, kar bi želel še dodati v zvezi z kandidaturo Irana, je naslednje. Mislim, da je treba vedeti, da je trenutno to pristojnost eh, držav članic. Države članice so tiste, ki se odloča, ali bodo postale članice sveta OZN in eh, svet OZN pač potem deluje v okviru svojih eh, eh, listin. Kar zadeva kandidaturo za svet OZN za človekove pravice, ta je seveda odvisna od stanja človekovih pravic v takšni državi. Brez dvoma moramo tukaj spoštovati suverenost, nacionalno suverenost, seveda pa to velja tudi za države članice Evropske unije. Brez dvoma pa moramo v zvezi z Iranom premišljeno delovati. Kot sem v preteklosti že povdaril, je treba vedeti, da je svet OZN za človekove pravice organ, v katerem Evropska unija mora biti zastopana in vedno znova smo se zauzemali za to, da v pridelovanju tega sveta ne eh, bomo sprejeli koraka nazaj, ko gre za zaščito človekovih pravic. Konec koncev, univerzalne človekove pravice so eden največjih dosežkov človeštva in te morajo biti preko meja eh, držav, preko meja kultur in eh, navad. Hvala. Sedaj pa komisarka eh, Georgieva. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa vsem članom parlamenta za priporočila. Potrudili se bomo in bomo to posredovali tudi visoki komisarki. Naj eh, se odzovem na nekaj konkretnih vprašanj in komentarjev. Najprej o Iranu in kandidaturi Irana zelo eh, podpiramo stališče španskega predsedstva. Podarim lahko samo naslednje. Vsak izvoljeni član sveta mora v praksi dokazati največjo privrženost za varovanje in eh, zaščito človekovih pravic. Kar pa zadeva žalostni primer izgube človeškega življenja na Kubi, kar zadeva smrt gospoda Olanda Zapate. Naj izrazim sočutje komisije njegovi družini, sožalje komisije njegovi družini in istočasno želim obsoditi zaporne kazni več kot so političnih disidentov na Kubi. In ravno tako obsojam tudi vse druge oblike nespoštovanja človekovih pravic. E, komisija poziva Kubo naj spremeni svojo e, politiko in naj izpolnjuje svoje obveznosti iz mednarodnega prava. Še naprej bomo spremljali situacijo človekovih pravic v dialogu s, e, s Kubo, z organi na Kubi in ta dialog bomo izkoristili kot način, kako izvajati pritisk v zvezi s človekovimi pravicami. Kar pa zadeva pozive, naj EU eh, e govori z enim glasom, v zvezi s človekovimi pravici komisija podpira takšno stališče. Četrto vprašanje, Gaza, mislim pa, da bi bilo eh, to eh, točko primerneje obravnavati v okviru naslednje točke, ki bo govorila o Goldstonovih priporočilih. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. Sedaj pa v angleščini. Tu je pomembna tudi evropska eh, solidarnost. Ali imate mogoče aspirin? V tem primeru imate moje dovoljenje, da pridete do predsedstva in mi date aspirin, ker sem zelo prehlajen in v tem primeru vam bom hvaležen do smrti. No, po tem bomo poslušali izva, eh, izjave sveta in komisije o izvajanju Goldstonovih priporočil glede Izraela in Palestine. Za svet dajem besedo gospodu Lopezu Garidi. Gracias, Hvala lepa, gospod